Hvala vsem, razprava je sem zaključena, glasovali bomo ob 11.30 jutri v četrtek. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Manke. In sicer gre za spremembe načrta prihodkov in dohodkov parlamenta za proračun za leto 2010. In najprej podajem besedo poročevalcu za štiri minúte. Izvolite. Vážená pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospod in gospodje. Vsi zavedamo, da lahko samo skupnimi prizadevanji na evropski ravni se lahko soočimo z velikimi izzivi tega tisočletja, kot so podnebne spremembe, pomanjkanje surovin, visoke cene, energentov, globalizacija, varnostna tveganja. Da bi se soočili z takšnimi problemi, potrebuje Evropa ustrezne instrumente, ki jih nam ponuja Lizbonska pogodba decembra lansko leto smo odobrili proračun za leto 2010 za inštitucije in zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe nismo upravili svojega dela, ki se bo nadaljevalo do aprila. Zdaj smo v prvi fazi učinkovanja Lizbonske pogodbe in od vsega začetka bomo potrebovali ustrezna sredstva, ki nam bodo omogočila izvajanje novih eh, politik in novih eh, pristojnostih. To bo bistveno oblivalo na delovanje Evropskega parlamenta in drugih institucij, kar zadeva Evropski parlament. Bo pogodba prinesla eh, veliko področji, kjer bomo imeli proces soodločanja. 85 odstotkov naše zakonodaje bo sprejete v tem postopku na področju. Eh, zunanje politike varnosti, ribištva in tako naprej in tako naprej, kar bo seveda tudi okrepilo odločanje z dvotredinsko večino v svetu, kar bo pripenjalo do večje zakonodajne aktivnosti v Evropski uniji, kar bo tudi vplivalo na potrebo po okrepitvi administrativnih resursov Evropskega parlamenta. Evropski parlament oziroma biro predsedstva je predlagalo, da bi ustrezno preusmerili naša sredstva v skladu z Lizbonsko pogodbo. Parlament je že leta 1999 do, določil svojo mejo porabe, 20 odstotkov vseh prihodkov v V večletnem okviru za leta 2007-2013 je Evropski parlament odobril takšno raven, kot znaša maksimum za administrativne stroške v višini 20 odstotkov. Izdatki Evropskega parlamenta se vse bolj povečujejo. Tudi z uvedbo statuta eh, sodelavcev. kljub omenjenim dejstvom statut poslancev ni bil upoštevan v kalkulacijah in niso bile vključene v 20 odstotno omejitev. Proračun Evropska parlamenta tako ne presega meje, ki smo si jo zastavili pri oblikovanju proračuna za leto 2011 moramo upoštevati, moramo uvesti novi algoritem, da bi zagotovili ustrezno stabilnost eh, financ. Najboljša pot, da to dosežemo, bo delovanje na osnovi resničnih potreb. Hvala, gospod Manka, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Fernandez v imenu skupine EPP za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi. Sprememba proračuna je posledica začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Namreč parlament je prevzel na se veliko večjo mero odgovornosti, kar pomeni, da si mora zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva, da se s tem izzivom potem lahko sooči. Podariti moram, da evropske državljani potrebujejo kakovostno zakonodajo. Tako poslanci kot odbori v Evropskem parlamentu morajo imeti na voljo dovolj finančnih sredstev, vendar je treba zagotoviti tudi finančno disciplino in vse to se omenja v tej spremembi proračuna. Kar zadeva sam proračun, naj povem, da bomo morali posodabljati sredstva, ki so namenjena za raziskave, namreč to je področje, ki ga državljani podpirajo. Mislim, da bi morali imeti proračun, ki bo bolj pregleden. Mislim, da bi morali upoštevati tudi to, kakšni so realni fiksni izdatki parlamenta. tudi na področju nepremičnin bi morali posredovati, kajti le tako bomo zagotovili dolgotrajnost proračuna. Potrebujemo rezervo 4 milijonov evrov za stavbe. V razdelku 500 predstavlja kar 89 odstotkov vseh sredstev vsaj glede na številke, ki smo jih sprejeli v prvem branju. Mislim, da bomo le na tak način uspeli upravičiti pričakovanja državljanov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ferm v imenu skupine ST. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Sprememba proračuna je res bolj praktična narava spremembe dela Evropskega parlamenta, potem ko je začela veljati Lizbonska pogodba. Bistvo vsega pa je 20 let star sporazum in sicer, da bomo v naslovu 5 imeli 20 odstotkov. Ta prak smo sedaj presegli, pa ne zaradi politike, temveč zaradi nekaterih tečni, tehničnih zadev. Leta 2011 se bo ta prak tudi presegal, razen če ne bomo določene izdatke nekje zmanjšali in to bistveno zmanjšali. Obstajajo pa razlogi, zakaj bi morali iti preko teh 20 odstotkov. Naši izdatki so se povišali več kot izdatki drugih institucij. Mislim pa, da bi najprej morali upoštevati dejstvo, da številne države članice doživljajo precejšen pritisk za to, da se zmanjšajo plače, da se zmanjša število uslužbencev. Ne moremo istočasno zmanjšati tudi administracije Evropske unije. Prav tako bi morali upoštevati dejstvo, da sodelujemo z drugimi institucijami. Leta 1988 smo sami sebi usilili pravilo, da če bomo presegli teh 20 odstotkov, se moramo pri tem posvetovati s svetom. Na to ne smemo pozabiti, vse glede na to, da nas čakajo težavna pogajanja v zvezi z dolgoročnim proračunom z Evropsko službo za zonanje delovanje in tako naprej. Sam bom glasoval za ta proračun, da vas samo pozarjam za prihodnost. Hvala. Zdi se, da gospod Alvar ni v dvorani, tako da dajem besedo gospe Vertman za minuto in pol. Gospa Vertman je samostojna poslanka. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Lizbonska pogodba krepi Evropsko unijo kot celoto, krepi sodelovanje državljanov in izbonska pogodba krepi tudi Evropski parlament. S tem, ko dobi Evropski parlament več pooblastil, pa nastaja tudi več zakonodajnih obveznosti. In vsak poslanec mora to izpolnjevati po najboljši vesti. S tem v zvezi bi rada opozorila na zakonodajno odličnost – sprememba proračuna parlamenta, tukaj podajam pridržano pogojno mnenje. Potrebno je zelo nadzorovati, zelo skrbno nadzorovati naša sredstva. Seveda pa moramo tudi na najboljši način upravljati naše zakonodajno delo kot poslanci obema tema vidikoma moramo zadostiti. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa še posamezni govorniki. Najprej gospod Gariga Poledo za dve minuti. Gracias, eh, sienta, de la, de la Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da so vsi člani parlamenta izrazili zaupanje odboru za proračun, glede na to, da so izglasovali povišanje sredstev za poslance in za asistente. Glede na to pa, da sta dva koordinatorja iz skupine socialistov in EPP, lahko potrdim, da se v celoti strinjamo s povišanjem sredstev v tem proračunu. Mnenja smo namreč, da s tem ne bomo kršili pravil, ki smo si jih sami določili. Evropski parlament je posebna institucija, kot eh, verjetno ve tudi moj kolega Ferm. Če bi na švedskem ali pri nas v Španiji imeli več regij z več funkcijami in z večjim številom delovnih nalog, potem bi morali nacionalni parlamenti tudi povišati sredstva, ki jih imajo na, jih imajo na voljo. Evropski parlament ima več pristojnosti, zato potrebuje več sredstev. Mislim, da bi morali glasovati za to poročilo, je pa res, da bodo morali biti izdatki v prihodnje vzdržni. Zato se moramo pogovoriti tudi o opremi v pisarnah, o zaposlovanju sodelavcev, o samih stavbah, kako bi lahko se skupaj naredili bolj vzdržno in trajno. Biro parlamenta in odbor za proračun se nista strinjala glede določenih zadev. Odbor pravi, da moramo biti strogi, da moramo biti razumni. Je pa sporazum dober in ga lahko izglasujemo. Hvala. Hvala, gospod Von, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Sam govorim v imenu skupine SD. Večina članov meni, da bomo zaradi Lizbonske pogodbe potrebovali več sredstev. Vprašanje pa je, kako bomo financirali predloge, ki so bili podani. Kolegice in kolegi so že izpostavili določene težave. Obstajajo pa tudi druga vprašanja. Če bomo imeli na voljo dodatna sredstva za sodelavce, na čem bomo to utemeljili? ali to temelji na dokazih, na številkah. Če ja, potem prosim, da mi to predložite. Ali bo tudi sekretarjat imel možnost najeti dodatno osebje. Tudi to informacijo bi morali prejeti. Če bomo sprejeli predlog, da se na mesec povečajo sredstva za asistente za 1500 evrov, potem bi morali razmisliti tudi o stroških za dodatne pisarne. Celostne stroške bi morali gledati, gospa predsedojoča, kajti jutri bomo morali sprejeti zelo težko odločitev. Vedno je sporna odločitev, če sam sebi dodeljuješ sredstva. Mislim, da bi bila odločitev veliko manj zapletena, če bi vedeli, kako in kaj. Hvala lepa. Gospod Grebrandi za minuto in pol gospa predsedujoča glede na to da je ura že zelo pozna bi kdo utegnil pomisliti da proračuna v dnevni svetlobi sploh ne upamo pogledati. lizbonska pogodba nam res nalaga več dela več pristojnosti večjo odgovornost ampak ali to res pomeni da rabimo več sodelavcev v skupinah v odborih posamezni poslanci sami imam določene dvome v zvezi s tem. Če bomo bolj učinkoviti pri svojem delu, potem se mi zdi, da se bomo lahko držali meja, ki so začrtane v trenutnem proračunu. Gospa predsedujoča, kar nekaj korakov bo treba sprejeti. Ne želimo letos storiti koraka naprej, potem pa drugo leto zahtevati dodatna povišanja. Mi smo proti temu. Gre za enkratno povišanje sredstev zaradi Lizbonske pogodbe, Lizbonsko pogodbo v prihodnih letih ne bomo mogli zlorabljati še enkrat. Hvala lepa, gospod Marinesku, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je zakonodajna odličnost tista, ki je pomembna pri vsem skupaj. Poslanke in poslanci ter odbori morajo imeti na voljo sredstva, da to dosežejo. Lizbonska pogodba od nas zahteva dodatne izdatke in to je vključeno v proračunu parlamenta. V tem poročilu omenjamo razširjeno zakonodajno vlogo Evropskega parlamenta in posledično tudi potrebo po dodatnih finančnih sredstvih. Potrebujemo konkretne ukrepe, s katerimi bomo zagotovili proračunsko stabilnost. potrebujemo dobro proračunsko politiko in tudi dolgoročno politiko, kar zadeva same stavbe, ki jih ima parlament. Po mojem mnenju bi se morali držati prvotnega načrta v večletnem finančnem okviru. Proračunska disciplina bi morala biti prednostna naloga, držati bi se morali omejitve 20 odstotkov, Strinjam se s tem, da tega praga ne bi smeli preseči. Po mojem mnenju bi morali zagotoviti proračunsko vzdržnost v prihodnih letih, zato pa potrebujemo proračunske politike, ki temelijo na bolj strogih pravilih. Zagotoviti je treba preglednost, posredovati jasne informacije, tudi kar zadeva celostne izdatke oziroma splošne izdatke parlamenta. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji KGI postopek danes večer. Samo en se je javil k besedi, zaenkrat gospod Rubih. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Za zaključek tega postopka bi rad dejal, da se je Evropski parlament tega lotil zelo odgovorno. Rad bi se zahvalil tudi predsedstvu, da smo našli možnost za to, da se držimo teh 20 odstotkov, to je za nas zelo pomembno v časih krize, da skrbno ravnamo z davkoplačevalskim denarjem. Kljub temu pa poskrbimo za učinkovito delo poslancev. Tudi prihranek pri zgradbah 4 milijonov nas ne sme zadržati, da ne bi uporabili obstoječih sredstev za to, da bi bili vodilni, da bi imeli vodilno zgradbo kar se učinkovitosti tiče in da bi lahko delali učinkovito za naše državljane. Hvala lepa. Besedo dajem nazaj poročevalcu, gospodu Manki, za dve minuti. Dakujem, Hvala lepa, gospa predsedujoča. V tem trenutku bi se rad samo zahvalil vsem tistim, ki ste izrazili svoje mnenje in podali pripombe. V proračunu za leto 2010 smo uporabili tudi nekatere sistemske ukrepe, naprimer, da bi pri določenih stvarih privrčevali, bolj smo imeli tudi prage. Lani smo se v spravnem postopku odločili, da bo tudi parlament bil predmet revizije, ko gre za varnostne službe in tudi druge službe. Ugotoviti je treba, ali dodeljena sredstva uporabljamo na najbolj smotren način. Mislim, da bomo morali sprejeti dodatne ukrepe, če želimo povečati učinkovitost. Mislim, da je kar nekaj možnosti tudi pri delu nadaljavo. Parlament in druge institucije bi morale posredovati informacije v zvezi s tem, kako bodo uporabljale zmogljivosti ne samo, kar zadeva samo prevajanje, temveč tudi kopiranje, lasništvo stavb in tako naprej. Mislim, da bi lahko privrčevali na srednji rok, predvsem, ko gre za stavbe. Mislim, da bomo strategijo za to prejeli v nekaj dneh. Še enkrat hvala lepa za sodelovanje in tudi za odgovorno delo. Najlepša hvala. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob pol dvanajstih. Naslednje zasedanje, torej jutri v četrtek, 25. februarja, začnemo ob 9. Dnevni red je objavljen in je na voljo tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. Hvala lepa vsem.